30 in od 3 do 11. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta, s tem je plenarno zasedanje